posvetovanje z odborom regij, akcijski načrt o mobilnosti v mestih. Glasovali bomo o tem. Rada bi, da elektronsko glasujemo. Glasujemo. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Zdaj je glasovanje konec. Sprejeto. Gospa Estrela. Hi ontem deixei aqui o meu cartão de voto. Verifico. Gospa predsedujoča. Ko sem prišla danes zjutraj, sem videla, da moje kartice ni tukaj. Ni je bilo tam, kjer sem jo pustila včeraj zvečer. Zato zdaj nimam več glasovalne kartice, ki jo potrebujem. Zato bi prosila, da službe preverijo, kaj se je zgodilo z mojo glasovalno kartico, ki sem jo prinesla včeraj zvečer. Hvala. Uh, Vedno imate na razpolago tudi nadomestno kartico v uradu. Mislim, da bomo to naredili. Uh, Naslednja točka je glasovanje po poenostavljenem postopku o poročilu gospoda Onesta in gospod Crowley ima besedo. Much, Hvala, gospa predsedujoča. Po pravilu 171 prosim člane parlamenta, da preložimo glasovanje glede procesa peticij, kajti na konferenci predsednikov se zdaj ukvarjamo s to temo. Eh, in sicer je to povezano z reformami postopka te hiše. Gre pa za reformne postopke in upam oziroma prosim, da se glasovanje o tem poročilu prestavi na drugo zasedanje v Strasburu marca. Hvala. Hvala, gospod Crowley. Torej, en govorec za in en proti, gospod Onesta, izvolite. Gospa predsedojoča, če hočemo biti natančni, to poročilo spreminja naš poslovnik oziroma ga precizira, tako da vemo, kako eh, bo naš odbor za peticije deloval, kako se sprejemajo peticije in tako naprej. To je bilo soglasno izglasovalo v, od, eh, v odboru. Mislim, da tu ni polemike. Vseeno pa je en člen kjer smo se dogovorili, da ga preciziramo. In sicer, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, če bo začela veljati in peticije, ki pridejo na Evropsko komisijo, eh, to so te famozne peticije z milijonom eh, podpisov, če so te povezane s tistimi, ki jih mi dobivamo, je treba o tem obvestiti avtorja peticije. Mislim, da ta člen govori o bodočnosti in predstavlja problem. Jaz sicer lahko živim, če to preložimo na eh, 5. marec, ampak zelo, zelo škoda bi bilo, če ne bi počistili našega poslovnika o tem eh, problemu, kajti v prihodnje bomo imeli veliko problemov, če tega ne uredimo zdaj. Does, does Želi še kdo govoriti za ali proti temu predlogu, da se preloži glasovanje o poročilu. Če ni tako, potem lahko glasujemo. Kdo je za to, da se preloži glasovanje o tem poročilu? Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Torej, sprejeto je bilo, da poročilo preložimo. Naslednja točka je glasovanje po poenostavljenem postopku. O poročilu gospe Rjerem Madurel, pravni okvir skupnosti za evropsko raziskovalno infrastrukturo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je bilo jasno sprejeto in čestitke poročevalki. Naslednjo. Naslednja točka je poročilo gospoda Moriljona o spremembah konvencije o prihodnem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika. Spet glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke našemu poročevalcu. Naslednja točka je glasovanje v poročilu gospe Kino, ko otrocih na posebnem mestu v zunanje političnih dejavnostih EU, spet poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, spet čestitke poročevalki. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospoda Kotinija, izvajanje direktive o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke našemu poročevalcu. Naslednja točka je glasovanje o poročilu Patricije Toja o socialni ekonomiji. poročevalka želi predlagati ustni predlog spremembe, kot vem. Gospa Toja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predlagam, da bi pri 12. odstavku dodali pred socialno ekonomijo še komponente in da bi črtali tretji sektor, tako kot je zapisano tukaj v tem seznamu. Kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe? Zdi se, da ni tako, zato bomo glasovali. Glasujemo o, oziroma o poročilu s predlogom spremembe. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke naši poročevalki. Gospod Toja. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Campaci o duševnem zdravju. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Glasovanje o poročilu gospoda Đurka. Spremljanje nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto čestitke našemu poročevalcu. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Migeles Ramos o aplikativnih raziskavah na področju skupne ribiške politike. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja sprejeto in čestitke poročevalki. Zdaj bomo glasovali o poročilu gospe Sederšild o evropski poklicni izkaznici za ponudnike storitev. Preden bomo glasovali, pa bi besedo dala gospe poročevalki. Gospa Sederšild. Tak, tukaj sem že dovolj dolgo da vem kako srečni bi bili ljudje če ne bi govorila dve minuti rekla bom da je to primer kako Ves čas skušamo poenostavljati življenja naših državljanov. Želimo jim omogočiti, da tudi čezmejno delujejo v poslovnem svetu. In pravzaprav nimam več kaj dosti dodati po glasovanju v odboru. Hvala, gospa Sedršild. Glasujemo elektronsko o vašem poročilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospe Sedršild. dragi kolegi, veseli me, da vam lahko sporočim, da danes tukaj pozdravljamo delegacijo poslancev in drugih obiskovalcev iz parlamenta v Mongoliji in pa misijo Mongolije v Evropski uniji. Zdaj so zauzeli svoja mesta na diplomatski galeriji.